Well, hello everyone. You have received a... Prijeli ste dnevni rit, če ni eh, pripomp na dnevni rit, je dnevni rit s tem sprijet. Nekaj um, sporočil in sicer smo dobili dva predloga za spremembe sveta in sicer o medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih pripomočkih. Parlament mora prebiriti te popravke in jih tudi odobriti. Vsi člani Envija so 20. marca prejeli te dokumente in rok za vprašanja, pripombe je bil, bila sredo 21. marc, ker ni bilo nasprotovan, je odbor in bi s tem podprl te eh, popravke in eh, to bomo sedaj poslali eh, plenarnemu zasedanju. Potem eh, imamo tudi poročila mm, misij parlamenta in sicer COP24 v Katovice v Nimejgen. Eh, To je Evropska zelena prestolnica 2018 na nizozemskem in poročilo o emisiji na Kitajsko o trgovanju z emisijami. Torej, to so bila sporočila. Želim vas tudi opozoriti na to, da bom ob koncu tega mandata vas povabila na eh, sprejem na koktejl in sicer v sredo 27. marca ob koncu popovdenskega glasovanja. E, vsi ste prejeli to vabilo in upam, da bo prišel tudi kdo iz komisije in sveta in sicer bo to ob 18.15 uri po glasovanju v sredo. E, vsi ste povabljeni, prosim pa tudi, da sekretarjatu sporočite, ali boste prišli na sprejem ali ne. In sicer je danes e, tolmače zagotovljeno v 20 jezikov kot vidno, se ta seja prenaša eh, v živo po splitu. Eh, potem imate, ste prijeli tudi eh, zapisnik 26. in 27. februarja, če do konca današnje seje ne bo pripomp na zapisnik, je zapisnik s tem sprejet. In sedaj bomo gl, eh, obravnavali vprašanje v zvezi z avtorizacijo določenih uporab kromovega trioksida. Um, razmišljamo o rezoluciji o tem in gospod Eichhout uh, je pristojen, eh, vendar ga danes nadomešča gospod Hojsle. Prosim. Ja, pa hoditi ne bi. Gospa predsednica, gospe in gospodje, spet moramo nasprotovati avtorizaciji substance, ki je visoko tvegana in sicer nasprotujemo uporabi kromovega trioksida. Kromov trioksid je kancerogen za človeka in tu tudi ni nekih eh, pragov eh, pri uporabi in zato eh, so problemi rič um, imenuje dva pogoja. Socioekonomski kad tveganja uh, eh, so previsoka. Um, torej, potrebujemo jasne informacije o uporabi te snovi in vloga je pravzaprav zelo široka. Kromov trioksid se lahko uporablja. Um, v avtomobilski industriji, v letalski industriji, v kozmetični industriji, to je uporaba za, možna, za vsa možna področja. Torej tudi prošnja za avtorizacijo je zelo nejasna in nejasna je, nejasno je, katera tveganja izhajajo iz tega. Um, zato ni možna socioekonomska analiza tega. Drugič, Eh, ni možno prebiti na osnovi vloge, katere bi bile alternative. In zato pogoji za avtorizacijo pravzaprav niso izpolnjeni. Um, dokument komisije septembra 2018 poslan državam članicam eh, pravi, da so potrebne informacije na voljo samo deloma, uh, um, in zato so tveganja prevelika in negotovosti. Dokument komisije navaja dve možnosti in sicer zavrnitev um, avtorizacije, ker ni v skladu z ričem. In eh, drugo, da se um, naknadno vložijo informacije o zmanjšanju tveganja. In sedaj um, prešujemo komisijo, uh, zakaj uh, um, je predvidena taka možnost in tu se sklicujemo na sodišče, ki je prepovedalo aglomat, um, kjer je sodišče jasno povedalo, povedano, da mora komisija zagotoviti izpolnitev pogojev. Če um, je vloga pomankljiva, um, ni možno, naknado, naknadno predložiti dokazov. To ko, bi bilo kot, da bi pri vozniškem, dobil vozniško dovoljenje in rekel, da boš um, pregled eh, glede tega, ali vidiš dovolj dobro ali slišiš dovolj dobro, da boš to uh, pa pozneje uh, še uh, uh, predložil. Um, komisija je. Uh, eh, rekla tudi na osnovi sodbe sodišča, da eh, natančno navaja pogoje, eh, pod katerimi je možna avtorizacija, če se naknadno uložijo te, inf predložijo te informacije. Z drugimi besedami, komisija je Eh, tako kot pri prejšnji točki in sicer pri eh, sodbi, ki smo jo navidu v tej situaciji, da je pravzaprav avtorizacija nedopustna na osnovi sodbe. In zato vprašanje, ali bi komisija spet glasovala o tem, ali bo spremenila to avtorizacijo, komisija mora odgovoriti na to. Zavrnitev bi bila edina pravilna odločitev, vendar vemo, da Chrome 6 eh, se uporablja na številnih področjih, eh, v satelitski tehniki, pri ličilih in tako naprej. In zato eh, bi um, popolna prepoved lahko imela tudi ne zaželene učinke. In zato je pomembno, da vemo, um, kakšne vloge so vložile uh, ložila podjetja doslej in kdaj je bila avtorizacija zagotovljena. Torej kompromis, zavrnitev te mega dopustitve, ki je predlagano in dopustitev samo določ, za določene primire, ki izpolnjujejo pogoje riča, tretjič uporabniki. Eh, Uh, torej, torej, da je eh, to substanco možno eh, v določenih izjemah uporabiti, s tem, da se vložijo informacije naknadno, ampak samo v nekaterih redkih primerjih. Na vsak način eh, se moramo držati eh, določ priča, industrija eh, mora eh, to vlogo korigirati in eh, v tem primeru moramo eh, upoštevati že obstoječo sodbo sodišča in e, vemo, da je treba zmanjšati nezaželena tveganja. Tu ni neke pražne vrednosti, e, ta snov je rakotvorna in odobritev komisije, ki je bila izdana, ne more obveljati. Hvala lepa, gospa Grostet. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, torej, bom o tem govorila malo drugače, kaj ti želim eh, podpreti po eh, predlog komisije in želim tudi izraziti, zakaj. Mm, Eh, Krom 6 ima eh, rakotvorne mutagene in tako naprej lastnosti, ampak o tem ni dvoma in zato je treba eh, upoštevati previdnostne ukripe pri uporabi, predvsem za zaščito delavcev in tudi za vrst, zaradi varstva okolja. Komisija eh, je se oprla na um, odbor za oceno tvigan in je mnenja, da je možno uporabiti to snov, če ni eh, zanesljivih alternativ. Krom 6 je eh, v industrijski uporabi neobhodno potreben. Poznam veliko MSP-jev v moji regiji, ki to uporabljajo. Eh, Kaj ti, če obstajajo določene alternative, pa je ta uporaba zelo omejena in tudi nimajo enake učinkovitosti. Um, Uporaba kromovega trioksida je v določenih državah že opredeljena in dovoljena, naprimer v Franciji. Zelo strogo uporaba, um, francoska uredba predvidiva tudi uh, e, pragove, um, poklicne izpostavljenosti in ta prak je zelo nizek. Ne vem, zakaj uh, ne vzamemo naprimer tega primira, uh, takšni kriteriji obstajajo za uporabo in če bi rekli, da se smi uporabiti um, ta snov v omejenih primirih in ob upoštevanju teh, zih, niz, teh z, nizkih pragov, ne vem, o čem je problem. Um, Iti eh, gre predvsem za um, površinsko obdelavo določenih um, um, proizvodov, Ehm, ki ni možna brez, eh, tega, eh, brez te snovi. Tudi eh, v tujini to delajo in tu se spet poslabšuje oglična bilanca, torej v tujini ni bistvenih omejitev in to ne vpliva samo na konkurenčnost naše industrije, temveč gre tudi za selitev problema v uh, Eh, tiste dele sveta, kjer eh, varstvo okolja in varstvo delavcev ni tako, eh, na tako visokem nivoju kot pri nas. Torej gre za določeno uporabo pod določenimi pogoji in mislim, da zato ni treba postavljati pod vprašaj odločitve Evropske komisije. Hvala, gospa Grastet in sedaj gospod Balet. Hvala. Dobro jutro. Euh, Tus euh, François Costit je ja. euh, povedala že tisto, kar je najbolj pomembno. François je govorila o MSP-jih. Eh, prošnja za avtorizacijo, ki je bila vložena, eh, vključuje več kot 150 manjših uporabnikov in to so v glavnem MSP-ji. Eh, in tudi, za nje ni lahko vložiti take prošnje, kajte gre seveda tudi za administrativno breme. Večja podjetja eh, so že dobila avtorizacijo za uporabo tega v večini primerov za 12 let. In prošnja za avtorizacijo, ki je pred nami, je veliko bolj restriktivna. Govorimo za obdobje 4 do 6 let z jasnimi kontrolami in tudi spregledi, tako kot je Françoise že povedala. Želim um, um, omeniti poročilo svetovalnega odbora, uh, eh, kaj ti to zveni zelo alarmantno z vidika zdravstva in seveda moramo biti prebitni, ampak če beremo poročilo svetovalnega odbora, potem piše, da um, zdravstveni učinki, uh, ki jih navaja um, nasprotnik, da to enostavno ne drži, kajti svetovalni odbor, se pravi znanstveniki pravijo, da celotno število primirov eh, In to, o tem se govori tudi v ugovoru, da je to število eh, predcenjeno, da jih ni toliko um, in te ocene zunaj socioekonomske analize, um, torej ne sme se tega uporabiti zunaj konteksta in nasprotnik dela prav to, pravzaprav govorimo o alternativnih dejstvih. Eh, ki so uporabljane v besedilu nasprotnika. In drugi element, in François je omenjala možne alternative, če so alternative, eh, pri takih nevarnih proizvodih jih moramo seveda eh, uporabiti. In svetovalni odbor pravi, da po več ocenah, da teh alternativ ne bo v tem časovnem obdobju. Lahko bi sicer sedaj eh, citiral iz tega besedila, ampak to je zelo kompleksno besedilo. In potem uh, sodba 7. marca, to je možna usporednica, ki pa ni dokazana, lahko bi bila ta usporednica. Um, dajmo komisiji časa, da preveri, učinke te sodbe sodišča. Mislim, da lahko rečemo, da eh, smo v obdobju, ko vsaki avtorizaciji nekdo nasprotuje. François je tudi govorila o nevarnosti solitev proizvodnje um, drugam. Um, in to bi bilo seveda veliko tveganje, bolje je, da ostane proizvodnja pri nas eh, z vsem. Mi kontrolejmo, ki so na voljo. Seveda moramo biti previdni s tem um, proizvodom, s to substanco, um, vendar eh, gre za avtorizacijo za omejeno obdobje 6 let, pri velikih podjetjih 12, ne 12 let, kot pri velikih podjetjih, in seveda tudi pregled um, in zato mi nasprotujemo nasprotovanju. Hvala lepa. Ali želi še kdo besedo o tem? Če ne, prosim gospoda Fluja z komisije, da poda mnenje komisije o tem. Hvala, gospod in gospodje, gospa predsedujoča. Eh, vzeli smo na znanje nasprotovanje parlamenta um, pri trih avtorizacijah in na plenarnem zasedanju se bo glasovalo naslednji teden. Naslednji eh, teden. Osnutek resolucije, kar zadeva dolžino uporabe, in o tem se trenutno razpravlja, da je to zelo pomembno za evropsko ekonomijo. Osnutek resolucije pravi, da gre za več kot 4000 lokacij in za veliko eh, delavcev. Eh, preden mm, bom šel v podrobnosti, želim povedati, da nasprotovanje avtorizacije pravi, eh, pomeni, da eh, podjetja ne bi smile več uporabljati te substance in bi morale ustaviti proizvodnjo in sicer takoj z njim prepovedi. To bi pomenilo. Um, Izgubo številnih delovnih mest, prekinjena bi bile dobavne verige in to bi imelo tudi socialne posledice. Um, um, pri čemer bi prišlo naprimer tudi do selitev um, v države ne eh, ki niso članice EU in to bi veliko tudi stalo. In moramo ugotoviti, da členi, um, ki se nanaša na kromotrioksid, um, um, um, oziroma da se določeni proizvodi, um, ki so obdelani s kromovim trioksidom v tujini, brez problemov lahko uvažajo v EU. Mi smo bili seveda zelo prebidni pri obravnavi in smo upoštevali vse vidike, ki jih navaja resolucija. Torej, ali naj um, vrnemo um, vlogo državam članicam v odboru REACH v prvi razpravi je 27 od 28 držav jasno podprlo predlog, da se odobri, da se autorizira ta snov. In ko smo osnutek eh, posredovali eh, pristojnemu odboru, je 24 držav glasovalo za. Eh, korektno je, da gre za zelo široko um, vrsto uporab. In komisija je um, to temeljito analizirala in um, omejila uporabo uh, na um, nujne primere, kjer ni na voljo alternativ. Um, torej, mi smo omejili to področje uporabe. Um, osnutek resolucije priznava, da je avtorizacija potrebna za določene uporabnike, eh, tako da, eh, ampak ti bi morali uložiti posebno proš vlogo za avtorizacijo. Ampak komisija lahko samo um, sprejme ali zavrne, ne moremo uh, pa dovoliti nekega um, obdobja um, uporabnikom um, na spodnjem delu te verige, ki um, ko, um, torej nekega obdobja um, k, um, tolerance. Na vsak način um, ni, um, smo ugotovili, da bi bile alternative za uporabo in e, tudi javno posvetovanje je prišlo do tega rezultata. Sicer tudi sodba so, sodišče pravi, da morajo biti take vloge um, utemeljene in ne morejo biti samo hipotetične, kar zadeva naravo uporabe. In mi smo vse to temeljito preverili. Želim tudi izpostaviti, da tudi ponudniki alternativnih tehnologij, tako imenovanih tehnologij PVD, so uh, pozvali komisijo, da uh, dovoli to avtorizacijo za tako imenovane aplikacije Gerardi s preglednim obdobjem do sedem let. Eh, Kaj ti to je potrebno, da bodo alternativne tehnologije razpoložljive na trgu. Zato komisija predlaga, da se od, poda odobritev za um, kratko obdobje in za omejeno uh, Eh, uporaba pod eh, strogimi pogoji. Ti pogoji so odvisni od natančne uporabe eh, in so 5 do 20 krat strožji kot meje izpostavljenosti ki, jih, eh, svet, ki jih je svet eh, in parlament določil decembra lanskega leta. Eh, torej, mislim, da gre za eh, ustrezno ravnotežje, ki smo ga dosegli in da to eh, upošteva tudi vse eh, pogoje iz eh, uredbe Rič. In sedaj, gospod Heusling. Ja, die Kommission hat ja, hat ja jetzt im Grunde genommen auch. Ja, no zdaj je komisija tudi priznala, da so problemi, ampak kot rečeno, mislim, da niste eh, pravilno eh, ocenili sodbe 7. marca. Eh, mislim, da ni razlike s primerom, ki ga obravnavamo sedaj. Gospa Grostet, ne more se argumentirati tako, to se mi zdi čudno, če rečemo, če bomo sedaj to preveč omejili, se bo Eh, proizvodnje selile drugam. To je najstarejši argument, ki ga poznamo. Če bomo mi prepovedali, bodo to delali drugi. Mi imamo jasno, jasen predpis rič in moramo se držati riča in komisija zelo um, eh, široko srčno razlaga. Um, določbe rič in tu določa naknadne informacije in to je glavni problem. V resoluciji pravimo, da je razlika, ali to uporabim v vesoljski tehnologiji ali v kosmetični industriji eh, priličilih in to je velika razlika in zato mora biti odobritev zelo diferencirana. Komisija pa tega ni storila. In rekli ste, da so bili v svetu tudi glasovi proti. Nemčija je glasovala proti, naprimer, kar se mi zdi eh, zanimivo. Eh, dobro je, če se s tem ponovno ukvarjamo in ne samo, da rečemo, da s tem ogrožamo eh, Evropo kot industrijsko lokacijo. To ne more biti razlog, kajti eh, drugače bi se kar lahko poslobili od riča, če nismo pripravljeni spoštovati predpisov, ki smo jih sprejeli. In zato naj komisija, navede jasne pogoje in tudi alternative in omogoči uporabo tam, kjer ni alternativ, ne pa da to paušalno odobri, tako kot eh, je to storila sedaj. To eh, ni strokovno utemeljeno in tudi ni v skladu z ričem. Hvala, no s tem je razprava končana. Naslednja točka na dnevnem redu pa je glasovanje. Glasovanje se bo začelo ob desetih, tako da bomo mogoče nekaj minut še počakali, tako da pridejo v dvorano vsi kolegi. Well, hello everyone. Pozdravljeni vsi skupaj, eh, prosim, usedite se, tako da bomo lahko začeli z glasovanjem. Samo nekaj glasovanj imamo, vsi so elektronski in mislim, da tudi ni nobenih spornih vprašanj. Potrebovali boste svoje glasovalne kartice. Ste pripravljeni, lahko začnemo. Dobro. Najprej bomo glasovali o um, rezultatu medinstitucionalnih pogajanj in sicer v zvezi z vzpostavitvijo programa za okolje in podnebne ukrepe, torej programa LIFE. Glasujemo. Okej. Dobro. Gospa Jatenmeki se je vzdržala. Ah, you, you said like this. So I thought it's an abstention. You vote in favor. A ja, ne, niste se vzdržali, ste glasovali za konec glasovanja. Sprejeto. The next one is uh, Zdaj glasujemo o sprejetju osnutka mnenja v obliki pisma proračun 2020, mandat za dialog. Glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Now we are voting on... Zdaj pa še osnutek resolucije v zvezi z nasprotovanjem v skladu s členom 106, avtorizacija za nekatere uporabe kromovega trioksida. Glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. And that concludes uh, the votes. But... S tem je glasovanja konec ampak našega dela še ni konec, zato ker imamo zdaj še skupno sejo z odborom peti o zanikanju podnebnih sprememb. Ob pol enajstih se bo to srečanje začelo, potekalo pa bo v sejni sobi odbora peti, torej Jan 4Q1. To je naše zadnje srečanje. Uh, imamo pa rezerviran tudi termin 2. aprila. Želim vam vso srečo pri vaših dejavnostih v naslednjih mesecih oziroma v naslednjem življenju.